poročilo kolege Huang Ngoka gre za evropsko statistiko. Poročevalec, izvolite. Merci. Eh. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcem v senci in pred, predsedujoči z komisije Sharon Bowles Res smo delali z roko v roki. Tu gre za revidiranje uredbe o Evropskem statističnem sistemu. Tu govorimo o glavnih izzivih. Gre za to, da bi okrepili zanesljivost statistik z neodvisnostjo statistiko. Govorimo tudi o preglednosti procesa. No, ne bomo menjali konteksta, v katerem smo. Evropska unija je tu še vedno zaradi škandala, zaradi grškega statističnega urada. V tem parlamentu smo po postopku soodločanja sprejeli kar nekaj gospodarskih reform, reform gospodarskega upravljanja in tu vidimo številke, ki jih potrebujemo, zato da imamo dobro oceno gospodarskih politik v okviru šestorčka. In tu vidimo ključne zadeve besedilo, o katerem bomo glasovali jutri. Tri zadeve. Najprej prvo, treba je okrepiti izvajanje kodeksa ravnanja. Tu imam tudi obveznosti zaupanja v statistične podatke. Sodelovati mora komisija z državami članicami. Drugič, dati moramo preiskovalna pooblastila, pooblastila koordinacije komisiji. In tretjič, treba je okrepiti neodvisnost Eurostata posvetovati se mora s parlamentom o imenovanju generalnega direktorja. Pri vseh teh točkah smo dosegli dogovor s predhodnim predsedstvom sveta in to besedilo bo jutri predstavljeno na glasovanju. Žal komisija nasprotuje temu dogovoru, porablja pa oblastila iz pogodbe, da bi preprečila sprejetje dogovora in želi imeti soglasno glasovanje na svetu. Ampak verjetno bo prišlo do zavezništva proti dogovoru na svetu. Nekatere želijo okrepiti dogovor, druge pa ne želijo imeti vsebine v dogovoru. Danes imamo takšno blokado na svetu, da predsedstvo ni moglo doseči novega pogajalskega mandata, zato da bi nadaljevali razpravo v trialogu. Komisija tudi ocenjuje, da kar zadeva nacionalne določbe, da so te preveč umiljene. Ampak seveda smo šli dlje kot predlogo komisije pri številnih točkah zlasti, ko gre za direktorje nacionalnih inštitutov. Recimo, dogovor predvedeva, da imamo vodjo inštituta. Ta naj bi sprejel nacionalne smernice za zagotovitev kakovosti vseh statistik, vseh nacionalnih akterjev. To je napredek. Tega pa ni v predlogu komisije. Tu imamo tudi člen, ki predvideva spoštovanje enakosti med moškimi in ženskami pri imenovanju vodi nacionalnih uradov. Tudi to je napredek, glede na besedilo komisije. Danes ni večine za to, da bi šli še dlje na svetu pri drugih točkah. Nekatere države članice menijo, da gremo že tako predaleč. Ta kompromis na nacionalni ravni je najboljši možni kompromis. Komisija nasprotuje tudi dvem predlogom parlamenta in sicer, ko gre za krepitev neodvisnosti Eurostata. Tu potrebujemo posvetovanje parlamenta po našem mnenju. Preden se imenuje generalni direktor, potrebujemo postopek, ki je lahko tudi disciplinarni postopek in ta mora biti pregleden. Svet to lahko sprejme. Vse te določbe pomenijo napredek. Tako da komisija temu ne sme nasprotovati. Eurostat ni generalna direkcija komisije, tako kot neka druga To je Evropski statistični urad. Zato mora delati pregledno in neodvisno. To je še bolj pomembno. No, želel bi predstaviti dogovor iz triloga, ampak to je žal nemogoče zaradi že navedenih razlogov. Zato predlagam, da jutri sprejmemo besedilo prvega dogovora s predsedstvom in da prosimo svet, da sprejme stališče. Napredovati moramo v parlamentu, zato da bi omogočili, da najdemo poti slepe ulice, kajti danes smo tam. Pripravljen sem začeti pogajanja po glasovanju. In zaključil bom. Evropski statistični sistem temelji na sodelovanju in ne na izseljevanju. Komisija mora sedaj opraviti delo. Prepričati mora države članice, da bi progresivno napredovali v smeri bolj preglednega, bolj neodvisnega sistema. Če pogajanja ne bodo uspešna zaradi blokade v komisiji, bo to velik politični neuspeh. Komisija bi potem izgubila svojo vodstveno vlogo pri evropskem statističnem sistemu. Sveda, Vem, da komisija želi delati konstruktivno in upam, da lahko računamo na komisijo, da bo komisija partnerica pri zagovarjanju splošnih evropskih interesov. Hvala. Dank, Hvala lepa, gospod poročevalec. Opozoriti vas moram na to, da ste porabili že minuto in pol časa, ki vam je bila napolnjena voljo na koncu razprave, zato vam na koncu ostane samo še 30 sekund. Sedaj dobi besedo predstavnik komisije, gospod Šemeta. Hvala, predsedujoči poslanci, gospod poročevalec, pozdravljam to razpravo danes. Vsi smo bili intenzivno upleteni v to zelo pogumno sprejemljanje odločitev o reforma, da bi zgradili boljše in novo gospodarsko upravljanje Evropske unije. Seveda ne smemo pozabiti na nove izzive, ki jih ustvarjajo te reforme za uradne statistike. Naše politike in odločitve so lahko kredibilne in učinkovite le, če so tudi statistični podatki najbolj kakovostni in kredibilni. Kajti te politike temelijo na njih. Zato moramo natančno vedeti, da ko gre za zbrane podatke o državah, da so ti podatki zanesljivi, da temelijo na učinkovitih nacionalnih in evropskih statističnih sistemih, da so ti poklicni, neodvisni, ti statistični organi. Pri predlogu komisije smo razmišljali prav tem. Evropski parlament je dosledno podpiral agendo komisije na področju statistik. To je bilo jasno v odboru Ekon vseh osnutkih poročil. To je bilo sprejeto skoraj da soglasno lani decembra. Ampak priznati moram, da smo po znatnih pogajanjih videli, da je predlog o evropskih statistikah izgubil nekaj ambicij in ciljev prvotnega besedila. Najprej sedaj vidimo več osredotočenja na medinstitucionalno sestavo EU, recimo, ko gre za status Eurostata. Tu ne iščemo pravih sistemskih rešitev. Seveda moramo pojasniti in okrepiti usklajevalno vlogo nacionalnih statističnih inštitutov znotraj nacionalnih statističnih sistemov. Zagotoviti moramo, da tudi na nacionalni ravni zagotavljamo poklicno neodvisno nacionalnih statističnih inštitutov tako da se tu izpolnjujejo obveznosti o zaupanju v statistike. Evropske statistike so odvisne od podatkov, ki se zagotavljajo na nacionalni ravni. To so standardi. Potrebujemo tudi varovalke poleg standardov. To mora biti enako za vse akterje na vseh ravneh Evropskega statističnega sistema. Še več. Predlogi sprememb ne ohranjajo institucionalnega ravnovesja v Evropski uniji. To ustvarja dodatna neravnovesja. Med evropsko ravnjo in nacionalnimi ravni, ko gre za status statističnih organov. Zato se je komisija znašla v težavah. Ne moremo sprejeti teh predlogov sprememb pri reformah. Zlasti, ko gre za nekatere določbe o generalnem direktorju Eurostata. Ampak komisija je pripravljena nadaljevati pogajanja zato da bi stvari usmerili v pravo smer pri tej strateški reformi. Zato tu računam na vašo podporo in vaše ambicije. Hvala lepa. Komisar. Hvala, gospod komisar. K besedi se je javila gospa Gal Pelc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Čestitam poročevalcu. V mačarščini lepo rečemo čisti računi dobri prijatelji. Ampak res potrebujemo čiste račune. Vsi dobro vemo, koliko škode so povzročili netočni računi statistični podatki, ki so v zadnjem času povzročili tudi politične in druge turbulence. Zato se mi zdi zelo dobro, da imamo statistični sistem, ki je verodostojen in predstavlja podlago za politične odločitve. V tem poročilu ne govorimo samo o zbiranju podatkov, ampak tudi o institucionalnem sistemu zelo pomembno se mi zdi tudi, da je imenovanje nacionalnih uradnikov za statistične organe izvedeno neodvisno od parlamentarnih postopkov. To velja tudi za Mačarsko. Prav tako so uradniki imenovani za šest let, parlamentarni cikl pa je štiriletni. Seveda se noben nadzorni sistem ne sme raztezati preko meja, ki so začrtene v zakonu in preko tega se ne sme izvajati politični vpliv. Ampak statistični podatki lahko vseeno koristijo pri političnem odločanju. Zato se mi zdi koristno, če bi lahko člani odbora Ekon ali morda celoten Evropski parlament imel javno predstavitev z generalnim direktorjem Eurostata. Govorimo o 90 milijonih evrov, zato je vseeno to zelo pomembna tema. Hvala. Hvala. Prihodnih dveh govornikov trenutno ne vidimo v dvorani, zato bomo začeli s postopkom pritegnite pozornost predsedojočega. Besedo dobi gospod Kelly. John. Eh, good to see you back in the chair, Mr. Kras. Dobro vas je videti pa na to, gospod Kras. Kliše je tam, da bi govorili o lažeh pri statističnih podatkih. Tu je nekaj resnice, kaj te. Pogosto se zgodi, da ljudje lahko uporabijo statistične podatke selektivno pogosto zato, da bi s tem potrdili lasna mnenja, namesto da bi izhajali iz vseh statističnih podatkov, posebej kot je omenil kolega Pelc. Potrebujemo dobre, zanesljive statistične podatke, ki temeljijo na dejstvih. To je najpomembnejše. Vidim, da so statistični podatki lahko zelo korisni, zlasti v športu. Tu gre lahko za spremembo taktik. Tisti igravci, ki so mogoče dobro igrali, so mogoče slabo odigrali, če pogledamo statistične podatke in obratno, potrebujemo isto zanesljivost kot pri statističnih podatkah tudi pri sprejemanju politik v Evropski uniji. Hvala. Dimas. Hvala lepa. Gospod Liberacki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Co mnie uderzyło, roz, pewna rozbieżność. Hvala, predsedujoči. Pravzaprav tu vidimo določen na konflikt med tem, kar je povedal poročevalec in kar je rekla gospa Peč. Kajti poročevalec nekoliko okleva glede Evropske komisije, glede imenovanja generalnega direktorja Eurostata. Komisija je to podprla. Gospa Peč, ali ste v vašem stališču bližje komisarju ali poročevalcu osebno? Sem bližje mnenju poročevalca tu. Frau Tomašić. Eh, gospa Tomašić. Podržavam predlog Podpiram predlog uredbe. Menim, da je ključnega pomena umakniti politiko iz statičnih podatkov, da bi državljani ponovno zaupali institucijam seveda ni skrivnost, da nekateri izrabljajo statistične podatke za politične namene. Tu vidimo tudi hrvaške primer nedavno. Eden izmed ministrov je odprto priznal domačim medijem, da vlada spreminja statistične podatke zato, da bi bili državljani bolj optimistični. Na podlagi teh lažnih podatkov se ustvarja tudi fiskalna politika vlade. To pa je lahko zelo škodljivo zato potrebujemo boljšo koordinacijo in možnost sankcij za tiste, ki namenoma skrivljajo podatke, so da bi manipulirali z državljani. Seveda je to pravično. Potrebujemo boljšo sodelovanje med evropskimi in nacionalnimi statističnimi organi. Seveda moramo imenovati ključne ljudi na pravih položajih, so da bodo delali neodvisno in strokovno, tako da bi manj skrivljali podatke, kajti to lahko škodi ne le demokraciji, ampak predvsem lahko to škodi gospodarstvom držav članic. Hvala. Herzlichen Dank. Amen. Hvala lepa, gospe in gospodje. Sedaj bom poslovnik zelo prilagodil naši razpravi. Gospod Liberacki sicer ni dvignil modrega kartona, javil se je v okviru postopka pritegnite pozornost predsedojočega, zastavijo vprašanje gospe Galpelc, vseeno bom sedaj gospe dal možnost, da odgovori, čeprav to ni v skladu s poslovnikom. Gospod predsedujoči, kolega me morda ni dobro razumel. Morda ni dobro razumel Tega, kar piše v poročilu, morda ni dobro razumev komisarja. Govorila sem o verodostojnosti, vi pa ste govorili o imenovanju. Vsebina statističnih podatkov je za mene bolj pomembna kot vprašanje, koliko žensk sedi v nekem svetu. Strokovnost je ključnega pomena. Zato sem rekla, da bi bilo zanimivo in pravilno, da prisluhnemo generalnemu direktorju Eurostanta, da nam pove, kakšne metodološke spremembe namerava uvesti. To je samo predlog za sodelovanje. Upam, da je komisar to pravilno razumel. Hvala lepa, to smo dobro razumeli. Ko so banki je zadnji. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Verodostojno in zaupanje vredno zbiranje statističnih podatkov zahtevajo evropske podatke, ampak to je dobro tudi za evropske državljane ter za politike. V proračunih določenih držav članic je prišlo do ponarejanja, do navajanja lažnih podatkov in zaradi tega so se pojavile velike težave. Churchill je nekoč dejal, da verjame samo tistim statističnim podatkom, ki jih je ponaredil sam. Mislim, da je zadnji čas, da spet zagotovimo zaupanje v statistične podatke dobri govori morajo biti kratki, ampak polni vsebine. Hvala. Hvala, gospod komisar, izvolite. Hvala vam, predsedujoči poslanci. Najprej bi se vam rad zahvalil za vaše izražene stališče v tej razpravi. Res je, ta predlog obravnavamo že nekaj časa. Ampak nekje na tej poti razprave smo pozabili na prvotne cilj. Treba je povedati, da je besedilo danes takšno, da ga je treba še dodatno dodelati. Poročevalec je to jasno povedal. Države članice imajo različna mnenja. Tudi svet tega ne more podpreti. Tu imamo izražene pomisleke tistih, pri katerih imajo nacionalni statistični inštituti zelo visoko kvalificirano neodvisnost, kjer imajo tudi potrebna pooblastila pri usklajevanju nacionalnih statističnih sistemov. Tako da bi tu rad jasno povedal, kaj želimo imeti pri tem predlogu. Želimo ponovno vzpostaviti prvotne ambicije, ki jih je predlagala komisija, ali pa da bi bili blizu tej ravni ambicij. Posem razumem, to, kar je rekla gospa Garc Peš. Treba je prisluhniti generalnemu direktorju Eurostata. Mi smo pripravljeni podpreti to idejo generalnem direktorju v obliki strukturnega dialoga in tu je veliko drugih stvari. Predvsem smo zaskrbljeni zaradi neodvisnih nacionalnih statističnih inštitutov in radi bi da uredba sama zagotovi visoko raven neodvisnosti nacionalnih statističnih inštitutov. Pooblastila usklejevanja so ključnega pomena za visoko kakovostno delovanje evropskih statistik. Seveda potrebujemo tudi zaupanje. To je zelo pomembno. Naše cilje so enaki. To je moje mnenje. Sedaj pa moramo stvari dodelati tako da bomo prišli do dogovora, ki bo res zagotovil visoko kakovostne evropske statistične podatke. V komisiji smo pripravljeni delati tako z parlamentom, kot tudi s svetom pri izdelavi končnega kompromisa. Res menim, da bo Evropski parlament storil enako in da bomo končno prišli do zelo dobre rešitve. Hvala lepa, gospod commissaire. Gospod poročevalec, izvolite. Monsieur le commissaire, vous... Gospod komisar, prav imate, ko pravite, da se stvari zavlačujejo. Ampak, kot ste pravkar poudarili, imamo cilje, ki so si blizu. Prišli smo do dogovora s svetom, z drugim sozakonodajalcem. 1. julija smo to dosegli, sedaj je že skoraj da šest mesecev tega vloga komisije, da bi olajšala delo so zakonodajalcev. Ne razumem, zakaj se stvari še naprej zavlačujejo. Jutri bo parlament, upam, da poslal jasen signal in upam, da bo komisija to upoštevala v svojih predlogih, vse te signale, kaj te pogajanja se bodo nadaljevala in upam, da se bodo hitro zaključila. Hvala lepa. Danke dem Berichterstatter. Hvala lepa, gospod poročevalec. razprave na to točko je konec. Glasovali bomo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Steinruck, program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije. Pročevalko, izvolite.